przewodniczący! otwieram posiedzenie. pierwszym punktem porządku dziennego jest Lepo pozdravljeni. Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava, kjer bomo razpravljali o enotnem trgu. To je poročilo, ki ga je pripravila gospa Kalnijete. Obravnava upravljanje in partnerstvo na enotnem trgu. Potem bomo obravnavali tudi poročilo gospoda Korejre de Camposa, Naslov tega poročila je enotni trg za evropejce. Razpravljali pa bomo tudi enotnemu trgu za podjetja in rast. Gospod Bušoj je pripravljalec tega poročila. Z nami je tudi komisar, gospod Mišel Barnier, ki ga lepo pozdravljam. Radi, eh, Ravno tako predstavljam predstavništvo sveta. Panjo minister Eniko Gjuri, vitame po ministrico Eniko Göri. Ravno tako bi želel dati besedo vsem trem poročevalcem in to najprej. In najprej bomo uh, poslušali poročevalko Sandro Kanjete. Gospa Kanjete, prosim. Gospod predsednik, oprostite, imela sem nekaj težav z uh, tolmačenjem in se vas nisem slišala. Gospod predsednik, gospod komisar. Če želimo dati ponovno.